il presidente. Gospod predsednik. Sono pronte le schede? Allora, riprendiamo. Torej, nadaljujemo z zasedanjem. Hvala vsem. Natisneni so že novi volilni lističi, tako da zdaj prehajamo na drugi krok glasovanj o treh podpredsednikih. Nadomestiti moramo eno od članic volilne komisije, gospod Taler, ki je žal zasedena na drugem sestanku. Zato bomo sedaj izžrebali novega člana volilne komisije. In sicer poslanka Roberta Mecola. Je v dvorani? Ste v dvorani? Gospa Metsola. Je ni v dvorani. Dobro. Poslanka Rovana Plamp. je v dvorani. Sprejmete to nalogo? Da. Dobro, hvala lepa. Potem eh, prosim člane volilnih komisij, volilne komisije, da zasedejo svoja mesta ob volilnih skrinicah in tam ostanejo do konca glasovanja. Gospa eh, Plamp, vi ste odgovorni za volilno skrinjico od črke N do črke R. Če lahko zasedete svoje mesto, prosim. Allora, ripetiamo, uh, un... Torej, še enkrat ne ponovim pravilo. Tri sedeži so, so prosti, največ tri, najmanj dva kandidata morate izbrati, sicer bo vaš volilni listič neveljaven. Volilne lističe ste že dobili razdeljene oziroma se sedaj delijo.

torej glasovanje je odprto. Lahko glasujete, lahko daste svoj glas. je glasovanje zaključeno? Torej, glasovanje je s tem zaključeno. Sedaj prehajamo na štetje glasov. Zato prosim volilno komisijo, da se umakne v dvorano R11 in prešteje glasove. Prekinjam zasedanje.